Majestades, Excellences, Madame, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus au Parlement européen à Strasbourg. Visoko, spoštovane dame in gospodje, prisrčno dobrodošli v Evropskem parlamentu v Strasburgu. Prisrčno dobrodošli pri spominski slovesnosti v spomin na Helmuta Kola, kanclerja Nemčije in pa časnega državljana Evrope. invito a pronunciare il suo discorso il presidente Vabim predsednika Evropskega parlamenta Antonija Tajanija, da poda svoj uvodni govor. Maestà. Visokost, gospodje predsedniki, gospodje predsedniki vlad, spoštovani kolegi Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, spoštovana gospa Kol Richter, spoštovani družinski člani ekscelence, spoštovani udeleženci spominske slovesnosti. Danes se bomo še zadnjič poklonili Helmutu Kolu, pomembnemu evropejcu, pomembnemu akterju, političnemu velikanu, ki je znal prisluhniti državljanom in ki je znal gledati v prihodnost. Helmut Kohl je bil predvsem pogumen mož. Bil je zagovornik svobode in pa demokracije. Protagonist združitve našega kontinenta. Zagovarjal je človeško dostojanstvo in sicer vedno in povsod. Boril se je proti zidovom, proti železni zavesi in proti totalitarističnim režimom. Temeljne vrednote naše unije so bile zaščitni znak njegovih številnih bitk. To so iste vrednote, na katerih temelji pogodba Evropske unije. Govorim o miru, svobodi, o blagini, o varnosti, o pravičnosti, ki ne pozna meja. Ja. Njegovo zaupanje v te vrednote, njegovo zaupanje v človeka predstavljajo temelje sprave med evropejci. Ta sprava se je zasidrala v naših spominih. Helmut Kohl je prvak generacije, ki je svoje življenje posvetila novemu rojstvu Evrope. To je bila zadnja generacija, ki je na lastni koži občutila nočno moro vojne. Za nje je evropska enotnost, zmaga nad nacionalizmi, predstavljala sen za prihodnost, za prihodnost njihovih otrok. Del te generacije je bila tudi pomembna ženska Simone Veil, ki se želimo danes spomniti tukaj v tem parlamentu. Prva je predsedovala temu parlamentu po neposrednih volitvah upanje v boljšo prihodnost je bila prva vrednota teh pomembnih evropejcev. To je bilo isto upanje, ki je ustanovnim očetom Šumanu, De Gasperju, Adenavarju in Spaku omogočilo zaceliti globoke rane vojne. Zahvaljujoč njim smo ustali iz moralnega in materialnega papela konflikta. Združili smo naš kontinent in v središče postavili svobodo in pa dostojanstvo vsakega posameznika. Helmut Kohl si zagotovo zasluži mesto v Evropskem panteonu. Leta 1983 je Evropej, evropskim poslancem dejal: Ta, ki pogleda Evropo, takoj razume, kakšna sreča izhaja iz prijateljstva in pa sodelovanja. V tem duhu si je prizadeval, da okrepi Unijo, da okrepi vse demokracije na našem kontinentu in da utrdi čezatlantsko zavezništvo. 16 let je bil kancler in vedno si je prizadeval za evropsko integracijo. Vsaka stran evropske zgodovine evropske integracije, nosi odtis njegovega poguma. Zahvaljujoč temu pogumu smo ukrepili vlogo Evropskega parlamenta, vzpostavili smo območje državljanskih svoboščin, političnih svoboščin in gospodarskih svoboščin. Rodila se enotna voli, valuta in pa kohezijska politika. Kanclerja sem spoznal, ko sem leta 1994 kot mlad politik spremljal italijanskega predsednika vlade na uradnem obisku v Bonu. Navdušila me je njegova karizma, njegova vizija, pa tudi njegova sposobnost prisluhniti in razumeti stališča drugih. Jasno je, da je Helmut Kohl veliko prispeval k evropski enotnosti, pa tudi k evropski Nemčiji. Združitev Nemčije, in pa Evrope, sta bili zanj kot za Adenavarja dve plati iste medalje. Kolova Evropa je tudi skušala pomagati mladim demokracijam vzhoda. Na ta način smo osvobodili milijone evropejcev, ki so našli pot iz komunistične diktature. Evropska unija jim je odprla vrata solidarnostjo in jih spremljala na poti k tržnemu gospodarstvu, k načelu pravne države, k blaginji. Kola ni bilo strah pomagati pri oblikovanju njihove prihodnosti. Torej, v, bes, v nekaj besedah, kol nam je zapustil pomembno dediščino, hkrati pa nam je naložil ogromno odgovornost. Tekom svojega življenja je Helmut Kohl prejel številne nagrade za svoj prispevek k evropski združitvi, recimo nagrado Šarlemanj ali pa nagrado Asturijskega princa. Ampak resnična nagrada bo ta, ki mu jo danes daje evropska zgodovina. Bolj kot dajkoli prej si ga moramo vzeti za vzgled pri oblikovanju naše skupne evropske prihodnosti. Združiti moramo evropske institucije in pa evropske državljane. Dati moramo konkretne odgovore na skrbi naših državljanov. Bolj kot kdajkoli prej se moramo danes osredotočiti na upanje in pozabiti na strah. To od nas zahtevajo naši državljani, pogum, da ostanemo združeni, pogum, da se spremenimo. Kaj ti niso težave in izzivi tisti, ki združujejo evropejce, ampak naša sposobnost, da težave premustimo. Kakor kol in pa drugi voditelji našega časa moramo sodelovati, da bi ponovno oživili evropski ideal. Potrebujemo učinkovitejšo Evropo, ki bo znala zaščititi svoje državljane v tem nemirnem času. Pri tem so pomembne človekove pravice, ne smemo dopustiti diskriminacije, ne smemo dopustiti nasilja. In zaradi tega svet veliko pričakuje od Evropske unije. Pričakuje upanje in pa podporo. Ta Evropa, naša Evropa, mora postati simbol svojih vrednot posod po svetu. Evropa svobode, Evropa spoštovanja pravic, edini kontinent, na katerem je bila povsem ukinjena smrtna kazen. To je Evropa, ki si jo je želel Helmut Kohl. Gre za veliko več kot zgolj za enoten trg ali pa za enotno valuto. Gre za identiteto, ki smo jo gradili stoletja. Gre za našo skupno povezavo, za ideal svobode, blaginje in miru. 25. marca v eh, Rimu smo obeležili 60 let eh, rimskih pogodb in takrat smo se zavezali, da bomo nadaljevali s kolovim delom in pa z delom drugih pomembnih evropejcev. Pri tem nas morajo voditi evropske vrednote. Združitev Nemčije je najboljši primer. Enako pa velja tudi za čudovito prijateljstvo in pa spravo s Francoisem Mitteranom v Verdunu. Dva moža, dva naroda, ki sta si dala roki in sicer na našem skupnem kontinentu. Potrebujemo upanje za prihodnje generacije. Iz vseh teh razlogov bo spomin na kola ostal v naših srcih v srcih vseh tistih, ki kot on ljubimo Evropo. Hvala lepa, Helmut Kohl. Idejo Evrope bomo ponesli v prihodnost. Grazie, Hvala lepa, gospod predsednik. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Zdaj pa dajem besedo predsedniku Evropskega Eh, oprostite, predsedniku Evropske komisije, gospodu Junkerju. Monsieur le Président du Parlement, Majestat, meine Herren. Spoštovani predsednik Evropskega parlamenta, gospe in gospodje, ministerski predsedniki in predsednice, gospe in gospodje, poslanke in poslanci, dragi prijatelji. Danes se poslavljamo od Helmuta Kola, od nemškega in evropskega državnika. Poslavljam se od zvestega prijatelja, ki me je leta in desetletja skrbno spremljal. Sedaj ne govori predsednik Evropske komisije, govori prijatelj, ki žaluje. S Helmutom Kolom nas zapušča povojni velikan že za čas življenja, se je zapisal v zgodovini in v zgodovinskih knjigah bo vedno ostal. Bil je nekdo, ki je postal veličina, pred katerim se polagajo nemški in evropski venci. Potrebno jih je položiti. Njegova želja je bila, da bi se od njega poslovili v Strasburu, v tem nemško-francoskem evropskem mejnem mestu, ki mu je priraslo k srcu. Tej želji je bilo potrebno ustreči. Današnja žalna slovesnost ni ne nemška, je evropska, torej tudi nemška. Današnji dan začenjamo v Strasburu in zaključili ga bomo zvečer v Špajerju, v katedrali Špajerja, ki je bil zavezan vse življenje. Helmut Kohl je bil nemški patriot, ampak tudi evropski patriot. Bil je nekdo, ki je znal združevati stvari in ljudi. Bil je nemški in evropski patriot. Da, zato ker zanj ni bilo protislavja med tem, kar je nemškega in med tem, kar je evropskega, kar mora biti. Francoski filozof Blaise Pascal je dejal, da samo ljube stvari, ki spadajo skupaj. Za Helmuta Kola sta nemška in evropska enotnost šli skupaj. To sta bili dve strani, dve plati iste medalje, tako kot je to sam in tudi kot je to izpostavljal Konrad Adenauer. To maksimo Konrada Adenauerja si je vzel za svojo in svojim ravnanjem in razmišljanjem je to vedno praktično tudi uporabljal. Zato imamo veliko primerov. Padec berlinskega zidu, ki smo ga v Evropi in po svetu pozdravili. Nemško združenje, za katero se je vse čas zauzemal, pa je naletelo na, v nekaterih delih Evrope tudi na pomisleke, včasih tudi na odkrito zavračanje. Helmut Kohl je v veliko potrpežljivih pogovorjih se vedno zauzemal za nemško združevanje to je lahko uspešno storil, ker je imel ugled, ki si ga je zgradil in je lahko verodostojno zagotavljal, da si želi Evropske Nemčije in ne Nemške Evrope. Želel si je Nemškega združenja. Odločno si je tega želel. In je potem vse izven Nemčije tudi znal prepričati v to zgodovinsko pomembno pot. Izkoristil je božjo priložnost, ki je kratek trenutek se ponudila v zgodovini. Niso vsi v Nemčiji, pa tudi ne vsi v Evropi, takoj začutili te božje priložnosti. On pa jo je. Čutil je, da je nemška enotnost blizu. Izkoristil je ugodno priložnost in jo pravilno ocenil. Ostali bi morda tega ne bili storili, bi jim bilo spodletelo in čutili smo, da ta človek vidi v prihodnost. Helmut Kohl je upošteval nemško, razmišljal evropsko in je svoj pogled vedno usmerjal na vzhod in v srednjo Evropo. Vzhodno in srednjo Evropo, ne samo v smeri Polske, ampak še prav posebno v smeri Polske. Helmut Kohl ni bil odgovoren za zločine nacistov na Polskem, ampak Zavedal se je zgodovinske odgovornosti, ki so jo imeli Nemci za to. Tako kot tudi Willy Brandt, ki se mu je zelo približal proti koncu življenja. Helmut Kohl in Willy Brandt, dva velikana našega časa. Razširitev na vzhod in v srednjo celino Evrope brez Polske za Kola ni bila predstavljiva. To je vedno znova izpostavljal in želeno bi bilo, da tega ne pozabimo niti mi. Helmut Kohl ni bil samo arhitekt nemškega združenja, nemške združitve. Bistveno je prispeval k temu, da se je zgodila sprava med evropsko zgodovino in evropsko geografijo. Spada k tistim, ki je končal z ločitvenimi dekreti, ki so bili sprejeti na Jalti. Vzhodna in srednja Evropa, pa tudi južna Evropa, se morajo zahvaliti hematokolu. Prav tako je zelo dobro razvijal odnose z Izraelom. Bil je velik prijatelj Izraela. Prav tako je odnose z nekdanjo Sovjetsko zvezo in Rusijo razvijal zelo premeteno. Zgodovinar in kancler Henot Kohl je vedel, kako pomembna je Rusija istočasno pa se je zauzemal tudi za čezatlantske odnose. Bil je prepričan in dejaven borec za čezatlantske odnose. Po Helmutu Šmitu je uveljavil dvojni sklep NATO proti takratnemu duhu časa. Majke, verjetno sem edini v tej dvorani, ki je videl gremo takole jokati. To je bilo 13. decembra 1997. Takrat je Evropski svet pod mojim vodstvom v Luksemburgu sklenil, da se bo EU razširila na srednjo in vzhodno Evropo, pa tudi eh, na Cipar in Malto. Med kosilom je Hemotkol prosil izjemoma za besedo, izjemoma, kajti običajno eh, je kar začel govoriti. In med kosilom je z glasom polnim sos dejal, da je ta dan začetka pogovorov o pridružitvi postal najlepši trenutek njegovega življenja. Da je kot nemški zvezdni kancler lahko doživel ta zgodovinski trenutek združevanja Evrope, ga je navdihnil z velikim upanjem. Povsem zlu, ki ga je Nemčija prinesla. Evropi. Potem se je umiril in je minuto dolgo jih tel. Ni bil edini. Nihce, nihče se ni sramoval njegovih sous. To je bila najboljša Evropa, kakršno poznamo. Tudi kar se tiče evra, je bil skupaj s prijateljem, mojim prijateljem Teo Weiglom, nekdo, ki je bil nosilec tega projekta, res razumev je nemške interese. In v pogodbi, ki je zagotovila neodvisnost Evropske centralne banke, se je prijazno in odločno boril proti vsem oviram. In od tega je bila, od, od tega je bila odvisna prihodnost evra. Brez hemotakola ne bi bilo evra. Valutna unija je v njegovih očeh povzročila tisto pravo združitev Evrope. Za njega je bil evro vedno pod mirne politike Evropske unije. In še nekaj je potrebno povedati o hematokolu. Spoštoval je vse države članice Evropske unije. Večje in manjše države članice so imeli občutek, da jih razume in je dobro skrbel za njihove interese. In ko so bila pogajanja, in to se pogosto zgodi, v Evropi tik pred propadom, nam je pomagal. Ni dopustil, obrnil se je na prestolnice, da bi šli v slepe ulice nacionalne politike. Gospod predsednik republike Helmut Kohl se je zauzemal tudi za spravo med Francijo in Nemčijo. Zato si je nenehno prizadeval, ni govoril francosko, ampak eh, pri tem je razumel Francijo, njene regije. Še prav eh, posebej eh, je rad obiskal Alzacijo, ki jo je ljubil. Zgodovina je narisala sliko, ki pove vse o okolju. Kol je bil tesno povezan s Francijo. V Verdunu sta se sestala François Mitterrand in pa Helmut Kol in zaprisegla sta prijateljstvo med eh, Francijo in Nemčijo. Tukaj v Strasburgu je danes sedež Evropskega parlamenta in sicer blizu reke Ren, ki ima simboličen pomen, kakor ima simboličen pomen tudi Strasburg, prestolnica Evrope. Tukaj ima sedež institucija, ki predstavlja evropske državljane in zato bomo danes tukaj počastili njegov spomin. Da, Helmut Kohl je bil nemški in evropski patriot. Zan patriotizem ni bil nikoli patriotizem proti drugim, temveč je bil to doživeti patriotizem z drugimi. Porenje Falška, Nemčija in Evropa se priklanjajo pred mogočnim življenjskim oposom Helmuta Kola. To počnemo zelo hvaležni z globokim spoštovanjem. Živel je pestro življenje. Kar nekaj tega, kar se mu je zgodilo, bo pozabil. Veliko stvari pa se bo spominjal še sedaj. Ve in mi tudi vemo, da je izboljšal Evropo. Dragi Helmut, mislim, da si sedaj v nebesih. Raje bi te imeli tukaj. Obljubi mi, da ne boš v nebesih takoj ustanovil novega lokalnega združenja CDU. Dovolj si storil za svojo stranko, za svojo državo in za našo skupno Evropo. Hvala lepa, Helmut. Merci, obrigado, spasiba. Dziękuję. Mille gracias. Thank you. Počivaj v miru, spoštovani zvezdni kancler in dragi prijatelj. Živel si bogato življenje in po bogatem življenju si si zaslužil mir, večni mir. Merci, Herr Präsident. I would like to invite... Zdaj pa vabim gospoda Donalda Tuska, predsednika Evropskega sveta, da poda svoj govor. Šanovna rodina, drodzi spoštovani družinski člani, gospe in gospodje, dragi gostje, prijatelji in prijateljice. Kot evropejec, kot poljak in kot prebivalec Gdanska in vse troje hkrati, menim, da sem pravi mož, da se z nekaj besedami poslovim od Helmuta Kola, častnega državljana Evrope in častnega prebivalca mesta Gdansk. Nobeno na ključje ni, da se je moje mesto, mesto, v katerem se je začelo gibanje Solidarnost, odločilo, da podelita naziv kanclerju Kolu. Le malo ljudi v Evropi je tako dobro kot Helmut Kohl razumelo, kako pomembne so bile demonstracije za svobodo v srednji in vzhodni Evropi, za, za misel o združeni Evropi in tudi seveda za zamisel o združeni Evropi kot celoti. Vedno znova nas je opozarjal, da so bili tisti, ki so prvi začeli podirati berlinski zid, delavci v ladjedelnicah v Gdansku leta 1980. Zato se je tako boril za združenje Nemčije in zato se je tako boril za to, da bi nekdanje države sovjetskega bloka pristopile k Evropski uniji. Zgodovinsko simbolično je, da je Helmut Kohl slišal, za padec berlinskega zidu, ko je bil v Varšavi na uradnem obisku pri prvem nekomunističnem predsedniku vlade. In Varšava je bila tista, ki je prva podala spodbudne besede in podporo za misli o združeni Nemčiji. Prav Varšava, mesto, ki je najbolj trpelo v drugi svetovni vojni. Helmut Kohl si je vedno prizadeval za spravo in njegov prispevek je ogromen. Zahvaljujoč njemu sta besedi zaupanje in sprava spet dobili svoj prvotni pomen v francosko-nemških in nemško-polskih odnosih. Še vedno se spomnim dveh zelo pomembnih čustvenih trenutkov ko sta se predsednik Mitterrand in kancler Kohl držala za roke v Vrdunu in ko sta se premije Mazovjetski in kancler Kohl objela v vasi Kšižova dva dni po pacu zidu. Te geste in odločitve, ki so jim sledile, so predstavljale temelj za sodobno Evropo. Helmut Kohl je v politično prakso pretopil besede Tomasa Mana. Ta je dejal, želim si Evropsko Nemčijo, ne Nemške Evrope. Ampak njegova vizija je daleč presegala meje in interese Nemčije. Bil je izjemno ustrajen. Iskal je način za definicijo skupne Evrope. Vedno je iskal tisto, kar nas veže in nikoli se ni zatiskal oči pred tistim, kar nas morda deli. Zdaj imamo Združeno Evropo, zato ker je našel partnerje pri svojih prizadevanjih. To so velikani evropske politike, Leh Valesan, François Mitterrand, Tadeusz Mazovjetski, Václav Havel in na neki drugi ravni tudi papež Janez Pavel II. Danes morajo nasledniki teh velikih junakov pozitivne evropske zgodovine, ki se zbirajo okrog njegove krste, iti vase. V Berlinu, v Varšavi, v Parizu, v Budimpešti. Povsod je treba na vprašanje o prihodnosti Združene Evrope jasno in glasno odgovoriti z da. Da uniji, da svobodi, da človekovim pravicam. Ob koncu maše sprave v vasi Kžova, je kancler Kohl dejal. Stopimo od oltarja na pot k dobri, mirni prihodnosti ob božjem blagoslovu za Poljake, za Nemce in za vse nas v Evropi. Naj nam te besede ostanejo v spominu. Džinkuje, panje prezidenci. Hvala lepa, gospod predsednik. Helmut, Helmut Kohl je bil velik evropejec. Nur ein starkes und einiges Europa. Samo močna in združena Evropa lahko z zavezniki zagotovi za potreben dialog z vzhodom in tako poskrbi za možnost doseganja dogovora. To je nujno, če želimo ohraniti mir na svetu. Želje Nemcev v vzhodnem Berlinu in Nemški demokratični republiki po svobodi so vodile do tega, da sta zid in bodeča žica padla miroljubno. Po skoraj 30 letih delitve Nemci praznujejo dejstvo, da se spet lahko srečujejo, da spadajo skupaj in da so en narod. Thank you. potrebujemo močno Evropo, samozavestno Evropo, če ne želimo postati figura na šahovnici svetovne politike. Še enkrat ponavljam, vsi potrebujemo Evropo. Koncepcija nacionalne države iz 19. stoletja nas ne bo pripeljala v 21. stoletje. Uspeh politike reform v novih demokracijah v srednji in vzhodnih Evropa, Evropi je seveda tudi v interesu Evropske unije. Če je meje mogoče prečkati brez ovir, če si je mogoče zamisli in mnenja svobodno izmenjati in če se ljudje lahko srečujejo, tam nezaupanje in sovraštvo na dolgi rok nima takaj iskati. Najboljše jamstvo za trajen in varen mir v Evropi je in ostaja svoboda ljudi. Thank you. al señor Felipe González Márquez. Felipe González Márquez, ex-ministro presidente de España. González, que bo tudi spregovoril v čast Helmuta Kola. Prosim. Gracias. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku Evropskega parlamenta, predsedniku komisije in predsedniku sveta. Veliko čast mi je, da lahko se osebno poleg odove majke poslovim od prijatelja. Težko se je osredotočiti in vse povedati samo v petih minutah. Prosim za razumevanje, kajti imel je občutek za prijateljstvo in prijateljstvo je zanj pomenilo zaupanje in zaupanje v politiki redko. Prijateljstvo je zanj pomenilo tudi to, da si bil zvest. Če nekdo ni bil zvest, je bil hitro razočaran. Prav tako je imel smisel za zgodovinske dogodke. Zato je govoril o Evropski Nemčiji. Nikoli več ni želel doživeti Nemške Evrope. Imel je smisel za zgodovino, bil je prepričan, prepričan v socialno-tržno ureditev. Dejal je, da socialni vidik ne moti pri združevanju Evrope in tudi ne stoji na poti globalizaciji. bil je član družine premijejev in predsednikov Evrope. Z njim izgubljamo velikega prijatelja, izgubljam osebnega prijatelja, s katerim sem delil zgodovinske dogodke za Nemčijo, Španijo, Evropo in za v svet. Gospod Juncker je govoril o dvojnem sklepu NATO. Govoril je o tem, kako pomembno je to bilo za zmanjševanje količine oborožitve v Evropi in po svetu. Rad je parafraziral tudi Francoja Mitterranda, ko je dejal, sedaj govori Francoja premije, ko je torej naprimer spregovoril v Evropskem svetu. Prav tako je spremljal dogodke, ko je Španija postala del Evropske skupnosti. Skupaj s Francoisom Mitterrandom je doživel podpis enotnega Evropskega akta to je bil pomemben korak. To je bil predhodnik podpisa pogodb po Evropski uniji. To so bile velike zgodovinske dogodivščine, veliki zgodovinski dogodki in veliki ziv za Helmuta Kola. Padec berlinskega zidu pa je delo trojanskega konja, ki je tako začel s koncem delitve Nemčije in Evrope želel si, rekel je, želim si evropsko, ne, evropske Nemčije, ne želim si Nemške Evrope, nikolik več. In to je tisto, kar je želel prebroditi, ko je padal zid in ko ni bilo več bodeče žice. Podpisali smo že dogovor o ekonomski in monetarni uniji. In vedel je, da bo morda izgubil položaj kanclerja zaradi tega, ker se bo odrekel nemški marki. V nekem trenutku pač vsi izgubimo. In ko je izgubil na volitvah, je dejal, da seveda bo življenje odločalo o tem, ali je se pravilno odločil ali ne. In prijatelji bodo odločili o tem. In dejal je, da je pomembno ustrezno živeti, kot pa vladati. In imel si zveste prijatelje, ki so te spremljali na tvoji poti. Danes stojim tukaj kot zvest prijatelj Helmuta Kola. Rad bi se poslovil od njega. Ostal bo politični vakum, praznina, ki pa bo napolnjena ja, spominom na te, eh, na tvoj zgodovinski opus. Še prav posebno pa bomo prijatelji pogrešali prijatelja. To dolgoletno prijateljstvo nam bo ostalo v spominu. Zapuščaš nas v trenutku, ko bi te potrebovali. Torej, Helmut, tudi v nebesih lahko računaš na naše prijateljstvo. Gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. I would like to invite Mr. Bill. Vabim gospoda Billa Clintona nekdanjega predsednika Združenih držav Amerike, da poda svoj govor. Majka, hvala za priložnost, da povem nekaj besed. Hvala Petru, Valterju, družini Helmuta. voditelji Evrope, Evropske unije, kanclerka Merkel, predsednik Macron, drugi premije, uradniki, ki ste tukaj. Pomislite na nekaj, česar nimam v svojih zapiskih. Oziral sem se po ljudeh danes in videl sem vse tiste, ki smo včasih bili na oblasti. In vsi smo danes tukaj. Zakaj? Zato, ker nam je Helmut Kohl dal priložnost, da sodelujemo pri nečem večjem od nas samih, večjem od naših karier, od naših mandatov. Kajti vsi od nas bomo prej ali slej v takšni le krsti. Edino darilo, ki ga lahko pustimo za seboj, je boljša priložnost za naše otroke in svoboda, da se sami odločajo in da sami tudi počnejo in delajo napake. Zelo sem ga imel rad. Hillary je rekla, da sem ga imel rad, zato ker je bil on edini človek z večjim apetitom kot jaz. Veliko je bil v Washingtonu. Toliko krat je bil tam, da je nekoč on mene peljal v svojo najljubšo restauracijo v moji prestolnici. Ta restauracija je res dobra. Zakaj to omenjam? Zato, ker se je 21. stoletje v Evropi res začelo z njim. On je moral najti odgovore na težka vprašanja in ti odgovori odzvanjajo še danes. Zato ker je podal takšne odgovore, kot jih je, smo danes tukaj. Bi morali imeti združeno Nemčijo po pacu zidu. Koliko bo to stalo? To bo res boleče. No, ampak vsi si želimo eno državo, ene ljudi, eno ljudstvo in premustiti moramo težave. V njegovem primeru ga je tu stalo volitev, kajti vzhodni del države je zahteval nekoliko več dela, kot je pričakoval on. Bi morali ukrepiti Evropsko unijo, bi jo morali razširiti, zato da Evropa ne bo več tam, kjer se konča Nemčija. Poljaki, Mačari, Čehi in vsi ostali. A lahko to storimo skupaj? ali bi Nemčija, ki so ji sosedi tako dolgo izkazovali nezaupanje, morala prevzeti vodilno logo pri preprečevanju pokola v Bosni. Podprli so prvo intervencijo NATO zunaj držav članic in takrat so prvič nemške sile prekoračile meje Nemčije po drugi svetovni vojni. Po vsem zlu druge svetovne vojne je berlinski zid padel. Ali bi morali samo svobodno zadihati ali pa dejansko spoznati, da je bilo to nekaj, kar bi lahko bila velika priložnost in podati roko sprave Rusiji, naprimer, Tudi jaz sem zaradi tega imel priložnost storiti enako. Bi morali NATO ohraniti ali odpraviti? Veliko ljudi je menilo, da bi morali NATO odpraviti. Namesto tega smo NATO razširili ne kot grožnjo, ampak kot obljubo z posebnim nizom partnerstev, ki so vključovala tako Ukrajino kot tudi Rusijo, zato da zagotovimo ozemelsko celovitost in sodelovanje med ljudmi v prihodnosti. To so bila res velika vprašanja. Zdaj je vse videti tako preprosto. Poglejte, kakšna je realnost, kako so se stvari spremenile. Mnogi si vimo in videti je, kot da smo veliki zmagovalci zgodovine, ampak trajnih zmag ni. Tudi porazi v politiki niso tako pomembni. Pomembno je tisto, kar nas žene. Helmut mi je bil všeč. Zato, ker njegov apetit ni bil samo apetit za hrano. Želel si je oblikovati svet, kjer nihče ne bi prevladoval. Želel si je videti svet, kjer bi ljudje sodelovali, kjer ne bi bilo konfliktov svet, v katerem raznolike skupine ljudi sprejemajo boljše odločitve kot posamezni diktatorji. Želel si je videti svet, v katerem bi mladi lahko rekli brez težav, da smo se mi motili ali pa vsaj, da nismo storili dovolj za nje. Bil je pripravljen prestopiti kulturne vrednote Nemčije. In nisem želel podrediti, kar zadeva odločitev v zvezi z Evropsko centralno banko. Posod po svetu se zdaj pojavlja tako imenovana politika identitete. Kdo smo mi? Ali naj nas opredeljujejo razlike ali tisto, kar nam je skupno. Nikar se ne motite, Helmut Kohl je bil z velikim veseljem Nemec. Peljal sem ga v Milwaukee, to je naše najbolj nemško mesto. Peljal sem ga na nemško-ameriško šolo, tam je govoril nemško, tudi temnopoltim afriškim dijakom, ki so se tudi učili nemško. V medsebojno povezanem svetu je sprejel pomembno odločitev. To je svet, v katerem tehnologija omogoča čudovite stvari, ampak zaradi tehnologije smo tudi bolj ranljivi. Ranljivi smo zaradi terorizma, pa tudi kibernetskega terorizma. Iskati smo morali skupne temelje. Z veseljem je bil Nemec poskusil mi je predstaviti jedi, ki jih nikako nisem želel jesti, prav zato, ker je s takšnim veseljem bil Nemec. Z veseljem je bil tudi Evropejec. Ampak. Bil je velik politični vodja, obenem pa je tudi razumel, da so vse bolezni 21. stoletja izhajale iz tistih ljudi, ki so menili, da je dominacija boljša od sodelovanja. Zato smo vsi tukaj, vsi mi, starci, ki smo včasih bili pomembni. Zdaj smo tukaj, da se lahko zahvalimo za priložnost, da smo lahko bili del nečesa, kar je večje od nas. Hvala za to, da si nam dal priložnost da smo postali nekoliko boljši. Polski delavci so prav tako pomembni v očeh Boga, prav tako kot mi. Konec koncev, politika ni igra nadvladanja. Gre za to, da poskušamo čim večjemu številu ljudi zagotoviti čim lepše življenje. Tudi najbogatejši človek na svetu bo nekoč končal v krsti. najbolj močen človek. In to vedno ponavljam v ZDA in v temnopolnih cerkvah. Oni srečanja, kot eh, je tole, imenujejo pot domov, pot v domovino. Helmut Okolo je bilo to zelo všeč. Počivaj v miru, dragi prijatelj. Najboljše darilo ki si nam ga pustil, je nauk, da je tisto, kar je najpomembnejše v življenju, to, kar pustimo otrokom. Svoboda, mir, varnost, možnost, da oni gradijo svojo blaginjo, da sledijo svojim sanjam in da lahko verjamejo, da lahko postanejo tudi sami velikani pri tem, ko gradijo prihodnost, ne pa je rušijo v svojem življenju si bil zelo uspešen. In tisti, ki smo imeli čast živeti s tabo, te imamo zato radi. Hvala. Thank you, Mr. President. Je prie monsieur Dimitri Medvedev. Sedaj pa prosim gospoda Dimitrija Medvedjeva, predsednika vlade Rusije, da poda svoj govor. Уважаемая госпожа Коль Рихтер, Spoštovana gospa Kol Richter, spoštovana družina Helmuta Kola, dame in gospodje. Danes se poslavljamo od Helmuta Kola. Od moža, ki ga upravičeno imenujemo ne le arhitekt Evropske združitve, ampak tudi arhitekt Združene Evrope in Nemčije. Helmut Kohl je bil arhitekt našega sveta. Helmut Kohl je bil pomembna osebnost. Bil je mož številnimi idejami in načrti. Bil je velik voditelj in zahvaljujoč njemu se je svet spremenil. Veliko je dosegel v 16 letih, ko je bil kancler Nemčije. Sodobniki pogosto pravijo, da takšnih rezultatov ne moreš doseči. Tega ne bi bilo mogoče doseči na drugačen način. To pomeni, da je Helmut Kohl znal izbrati edino pravo pot in zgodovina mu je na tej poti sledila. Helmut Kohl je bil muž prihodnosti. Nemškemu narodu je zagotovil obdobje enotnosti. V novi Nemčiji je odrastla že nova generacija Nemcev. Takrat, v preteklosti, in moji kolegi so to že omenili, nihče ni bil pripravljen sprejeti Združene Nemčije, ampak Helmut Kohl je zelo dobro vedel, kaj pomeni vojna. Doživel jo je kot eh, mladoletnik in dolgo časa je trajalo, da je poskrbel za Združeno Evropo, Evropo, ki jo ne bi delile meje, sovraštvo, ideologije. Helmut Kohl je predobro vedel, da lahko le z premustitvijo razlik povsod po Evropi združi svojo lastno državo. Na tej poti je bila Rusija, moja domovina, njegova zanesljiva zaveznica. Ruski narod je še predobro razumel, kako nevarni so lahko konflikti in kako zelo pomemben je mir. To je omogočilo, da so nekdani sovražniki začeli vzpostavljati odnose, ki so temeljili na medsebojnem spoštovanju in pa enakosti. Helmut Kohl osebno je storil zelo veliko za to, da bi bili naši odnosi kar se da dobri, kar se da uspešni, najboljši v zgodovini. In Rusija to izjemno ceni. Helmut Kohl je dosegel glavni cilj svojega življenja. vedno je ostal nacionalni voditelj, ampak deloval je v interesu vseh evropejcev in vsega sveta. Nisi želel le združene Nemčije, želel si je tudi združeno Evropo in na Rusijo je gledal kot na sestavni del Evrope. To je bil sen o skupnem domu brez ograj brez sovraštva, brez konfliktov, ki bi delili kontinent. To je bil sen o miru in varnosti za vse. Ko je človeško bitje bolj pomembno kot države, narodi ali pa meje, ko so pomembnejše izkušnje posameznika, ko je pomembnejše mišljenje posameznika pri ustvarjanju takšnega skupnega doma, ne moremo reči, da je ta postopek zaključen. Vsak dan si moramo za to prizadevati skupaj. Berlinski zid je padel. In nekateri so si ga shranili kot spominek, ampak berlinski zid še zmeraj poznamo povsod po svetu. In danes, zaradi številnih razhajanj v mnenjih, smo še zmeraj daleč od te ideje skupnega doma. Ampak zavedati se moramo, da je združena in pa mirna Evropa naš skupni cilj. Helmut Kohl je v zelo težavnih časih dokazal, da je to dosegljiv cilj. In mi moramo biti dediči njegovega dela. To je odgovornost vseh evropskih voditeljev. Nadaljevati moramo z življenjsko potjo Helmuta Kohla. Bil je kancler nemške združitve in enotnosti in njegova življenjska pot se mora nadaljevati z spoštovanjem povsod po svetu. V Rusiji si ga bomo zapomnili kot prijatelja, kot modrega in predkanega politika, predvsem pa kot iskrenega moža. V imenu Ruske federacije bi rad izrazil iskreno sožalje, gospe Richter Kohl. Najlepša hvala, gospod predsednik. je prie, monsieur Emmanuel Macron. Gospod Emmanuel Macron, predsednik Francoske republike, prosim, da podate vaš govor. Madame. Gospa Kohl-Richter, spoštovani člani družine Kohl, gospe in gospodje predsedniki vlad in držav, gospe in gospodje predstavniki evropskih institucij, gospe in gospodje ministri, gospe in gospodje veleposlaniki, gospe in gospodje poslanci, gospe in gospodje. Najlepša hvala, da ste izbrali Strasburg, eno izmed najpomembnejših mest Evrope, na katerega je bil navezan tudi Helmut Kohl za današnjo žalno slovesnost. Dovolite, da se danes spomnim tudi Simon Veil, ki je preminila včeraj. Bila je prva ženska poslanka in prva predsednica Evropskega parlamenta. In ki je dobro vedela, kakšna je bila cena naše Evrope. Danes smo tukaj, zbrani na ta dan, zato da bi počastili spomin na Helmuta Kola. In še bolj kot njegov spomin, sledove, ki jih je zapustil v zgodovinskih knjigah. Številni ste sodelovali z njim. Za mojo generacijo pa je bil Helmut Kohl že del evropske zgodovine. Njegovi življenjski zgodbi nismo prisostvovali. Njegova zgodovinska dejanja so bila dejanja, ki so izkazovala velik pogum mi več nimamo možnosti sprejemati takšnih odločitev. Na tisoče strani je že bilo napisanih o njegovi vlogi pri združitvi Nemčije in pa pri gradnji Evrope. Bil je mož, ki je večkrat sprejel pogumne odločitve, včasih v nasprotju z javnim mnenjem, včasih je sprejel odločitve, ki niso bile zaželjene in kot predsednik Francoske republike ne želim govoriti zgolj o njegovih političnih rezultatih, ne glede na to, kako impresivni so. Kajti naš odnos presega zgolj političen odnos. Helmut Kohl je bil za Francijo pomemben sogovornik, pomemben zaveznik in neutrudljiv arhitekt. Bil pa je še več kot to. Bil je prijatelj njegov odnos z Francijo je izhajal iz njegovega osebnega družinskega zgodovinskega spomina. Prepojen je bil z radovednostjo, ki jo je ta državljan Porenja čutil do svojih sosedov. Ko je pogledal preko rike, ko so mu bili ljubši mostovi kot meje. Ta odnos kaže brezpogojno spoštovanje ki nasprotuje fanatizmu in pa krutosti. Ko so v začetku 80-ih let francozi izbrali voditelje, katerih gospodarske odločitve so skrbele naše zaveznike, nam je Helmut Kohl pomagal. Odpravil je zadržanost nekaterih svojih političnih prijateljev, ko so nas delili nacionalni spori, v primeru Evrope nam je izkazal svoje zaupanje. Z vso močjo si je prispeval za združitev Nemčije, ki nas je skrbela. Skrbelo nas je, da bo združitev Nemčije ošibila Evropo in ne okrepila Evropo. Francija se je izkazala vredna tega prijateljstva po Charlesu de Gaulle, Konradu Adenauerju, po Valeriju Žiskah Testanu in Helmutu Schmidtu, ki so postavili močne temelje Evrope, je François Mitterrand prevzel štafeto in delil si jo je s Helmutom Kohlom. Presegla sta tragično izkušnjo svoje generacije. Naša naroda sta postala prijateljska naroda. Helmut Kohl, François Mitterrand in potem Jacques Širak, so pokazali, da je Evropa velika le, če ima dobre namene, če temelji na prijateljstvu. Spomnimo se danes 4. januarja 1990, ko je Helmut Kohl obiskal Fransvaja Mitterana in sicer na njegovem domu v mestu Leče. Po številnih tednih vprašanj povezanih z združitvijo Nemčije je ta obisk omogočil prijateljema, da se vsem tem pogovorita, ko se sprehajata med borovci na peščenih tleh francoskega departmaja Land. In tako sta lahko dosegla dogovor, kajti o usodi sveta pogosto odločamo ljudi. Helmut Kohl in François Mitterrand sta pokazala, da bratstvo ni učinkovito, če zares ne združuje ljudi. Zaradi tega je potrebno bratstvo ukrepiti v institucijah in v sporazumih, če tudi je to včasih težko. Žak Delor je to najbolje uresničil in to, kar so izgradili skupaj, je brez primere. To nas združuje še danes. Tisti, ki danes pravijo, da so institucije in pa evropske pogodbe rezultat tehnokracije, Naj povem, tukaj, ob prisotnosti Helmuta Kola, da je to zato, ker ste nam odrekli prijateljstvo, ker ste pustili, da je ugasnil plamen, ki je skoval to Evropo. To je zato, ker ste pozabili na usodo, ki je bila zgrajena. To je zato, ker ste dopustili, da je ta Evropa tehnokratska Evropa, ampak katero je sporočilo Evrope? Kakšna je usoda Evrope? Evropa, ki nas združuje danes, je plot zgodovine številnih generacij, pomembnih mož, ki so storili več, kot bi od njih lahko pričakovali, ki so imeli dovolj poguma, da se zoprstavijo sovraštvu, včasih tudi strahu. katera zgradba ne izgubi smisla in pa lepote, če v njej nihče ne biva. To je naokilmo takola Franciji in pa vsem evropejcem. Pragmatizem, realizem, politična spretnost, vse to so koristni elementi, ki pa ne gradijo ničesar. Pomembni so skupni ideali, prijateljstvo. To navdihuje naše projekte. In le tako bodo lahko naši projekti dolgotrajni. Skupaj z Angelo Merkel želiva nadaljevati v tej smeri. Nekega dne bo tudi nas sodila zgodovina. Strogo bo ocenila vse naše neuspehe, ki so povezani z nacionalnimi egoizmi nam v čast, pa bo naša zavezanost miru in pa prijateljstvu med vsemi narodi. Naša zavezanost evropskemu projektu, naše globoko prijateljstvo, ki izhaja iz naše skupne zgodovine, iz dejstva, da so naše kulture globoko povezane, da smo skupaj veliko preživeli. In če bomo kadarkoli dvomili v ta velik izziv, se moramo le spomniti Helmuta Kola in sicer z vso hvaležnostjo, ki si jo zasluži. Spomnimo se besed, ki povzamejo vse. Danes nimamo nobenega razloga za resignacijo. Imamo pa razlog za realistični optimizem. Še dolgo si ga bomo lahko jemali za vzgled in v njem našli to, kar potrebujemo za prihodnost. Pogum in pa upanje. Hvala. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik Francoske republike. Doktor Angela Merkel. Sedaj pa gospa doktorica Angela Merkel, zvezdna kanclerka Nemčije. Prosim, da spregovorite. Spoštovani predsedniki, ministerski predsedniki, ekscelence, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Spoštovana gospa Kol Richter, družina Kol. Danes se poslavljamo od Helmuta Kola, kanclerju Nemške enotnosti, nosilcu nagrade Karl Price in častnemu državljanu Evrope. Kot mladenič je študiral zgodovino, sedaj pa je sam našel mesto v zgodovinskih knjigah. Kelmot Kol je bil del obdobja, ki še danes pomeni trdnost. Njegov čas kanclerstva pomeni veliko let ekonomskega razvoja. Pri tem pa nikoli ni izgubil pogleda za veliko, za širino, ki je šla prek Nemčije. Razmišljal je v smeri prihodnosti. Tako je odločilno oblikoval in so ustvarjal Nemčijo in Evropo, v katerih živimo danes vsi skupaj. Veliko, kar je za nas samo umevno, je bilo odvisno od njega. Da sta shod in zahod Evrope združena, da imamo skupni trg, da ni več mejnega nadzora med državami članicami in da večina teh držav ima skupno valuto. Vse to je Evropska unija v današnji obliki in to obstaja samo zato, ker je bilo to bistveno povezano z imenom Helmut Kohl. Celotno generacijo je vodil. Veliko je različnih glasov, kar se njega tiče. Veliko se nas je od njega odmaknilo, tudi sama lahko o tem pripovedujem, vendar pa to je v ozadju, če pomislimo na velikansko delo, ki ga je storil. Zato mu tudi politični nasprotniki izražamo naše priznanje. Kako se to lahko razloži? Njegov občutek za to, kar je politično mogoče in to, da ne gre za pritost protislovje, to so bila prepričanja, ki so ga vodila njegovih ukrepih in delovanju. Na njega se je dalo zanesti. Uvedel je svojo ekipo ljudi, katero je včasih presenetil na svojo stranko. Dal jim je proste roke, veliko več, kot si bi mislili tisti, ki opazujejo od zunaj. Tudi sam lahko veliko povem o tem. Težko je bilo uveljaviti včasih argumente, vendar pa vedno se je posvetoval s svojimi člani kabineta in jim konkretno pomagal v konkretnih življenjskih razmerah in situacijah. Naprimer, leta 92 je pomagal, da sem lahko kljub eh, zlomu noge eh, potem mesece in zdravstvene skrbi izvajala eh, svojo ministersko funkcijo. Imel je odlične stike z ljudmi, tako mu je uspelo v Nemčiji, v Evropi pa tudi po svetu ustvarjati zanesljive odnose, graditi zaupanje in sklepati prijateljstva. Bil je svetovni politik, ki je razumel ljudi. Ko je 82. leta postal zvezdni kancler, se je najprej odpravil v Pariz. Svetovalec Fransvaja Mitterranda je kasneje poročal, da je bila francoska strana na začetku zelo zadržana. Potem pa citiram, smo bili takoj uneti in goreči za to. Osebno, osebni odnos je zaznamoval tudi prijateljski nemško-francoski odnos. Zelo globoko zapisana v naš nacionalni spomin je podoba obeh predsednikov Verdunov ta gesta sprave in povezanosti je oblikovala novo poglavje zgodovine. Znal je graditi mostove, segali so v Parizo, v Pariz, Varšavo, Washington in Moskvo. Delal je na tem, da se Nemčija dobro razume sosedi in partnerji po svetu. Kot otrok in mladostnik je še sam doživel drugo svetovno vojno. Neizmerno trpljenje, ki ga je nemški nacionalsocializem prinesel Evropi in svetu, pa tudi strahove v nočeh bombardiranja. Ravno te izkušnje so ga vodile, da je že v mladih letih bil dejaven v na novo nastajoči Krščansko-demokratični uniji. Tako je ustvaril tudi svojo zunanje politično maksimo, ki je bila jasna. Zavzeti se moramo za močno Evropo, ker nikoli več ne bo vojne. To razmišljanje, zgodovinsko gledano, je prevevalo njegovo politično odajstvovanje. Vseeno pa je ostal trdno na tleh. Ostal je zavezan svoji domovini, porenju in to zelo tesno. V tej regiji srednje Evrope je bil zakorenjen in imel je. Ja? poseben občutek za čustva in delovanje naših sosedov. In to je bilo vedno srčno. In to so čutili njegovi partnerji. Vedeli so, da se lahko nam zanesejo. To, kar je dejal, to, kar je obljubil, zatem je stal brez kakršnih koli če in ajev. Ko je, bil, ko je postal nemški kancler, je bila Evropa razdeljena. Vedno smo se bali konflikta na nemških tleh in to nam je potencialno grozilo. Po koncu mandata pa je Nemčija prvič v svoji zgodovini bila z vsemi sosednjimi državami prijateljska država in zavezana miru. Širitev v srednjo in vzhodno Evropo, pot k temu je bila že pripravljena in tudi sklep je že bil podan o skupni valuti evrom ko je 82. leta postal zvezdni kancler, sem živela v Nemški demokratični republiki. Leta 87 sem po televiziji slišala njegov govor pred in s Honeckerjem, ko je Honecker dejal, da Nemč, Nemci v Nemčiji trpijo zaradi delitve, zaradi zidu, ki hm, jih ločuje, če bomo ločili, če bomo ocenili ta zid, jih bomo spet združili. Želijo si združitve, ker spadajo skupaj. Konec citata. Te besede zvezdnega kancelja gospoda Kola so nam v vzhodni Nemčiji dali moč. Državljanska gibanja na Polskem in v drugih državah vzhodnega bloka, pa novi veter, ki je zavel iz Moskve, so nam v vzhodni Nemčiji dali pogum. Sto tisoče se je odpravilo na ulice, so demonstrirali za svobodo in so povzročili padec zidu. Helmut Kohl si je želel svobode, takrat, ko so mnogi še oklevali. Vedno znova pa je upošteval interese naših partnerjev in sosedov. Njegovo globoko evropsko prepričanje in zaupanje, ki ga je imel na globalni ravni, so mu pomagali odstraniti pomisleke proti Združeni Nemčiji. To je edinsten zgodovinski dosežek Helmuta Kola. Skupaj s svojimi partnerji je umestil nemško združitev v enotnost Evrope. To je bil akt miru in enotnosti. Navezal se je na Konrada Adenauerja, Šumana, Moneja in na ostale velike evropejce. Evropa je delo generacij. Vsak, vsako obdobje je pred novimi izzivi. Vsak mora najti svoje odzive na to, kako narediti Evropo ustrezno za prihodnost. Vedno znova pa je to odvisno od tega, kar je Helmut Kohl znal dobro povedati in narediti znajo gledati v prihodnost, se opreti na zgodovino, razmišljati dolgoročno in biti blizu ljudem. Znal je opraviti tisto, kar je mogoče, ne pa tisto, česar se ne da. Danes se tudi židovske skupnosti spominjajo smrti Helmuta Kola in jasno pišajo, kaj je storil za njihove skupnosti v Berlinu. Citat je o tem sporočilu, da se je zelo upiral in da se je zauzemal za to, da ne bo naslednja generacija, temveč naša tista, ki bo gradila mostove. Mi, zdaj, danes, tukaj in ne nekje v prihodnosti. In tako je bilo potem to sklenjeno v nemškem Bundestagu z dvotretinsko večino. Gospod in gospodje, kasneje bomo spremljali Helmuta Kola nazaj v Nemčijo. Njegova pot bo vodila tudi prek rojstnega mesta Ludwigshausna. Tu je bil doma dolgo let s prvo ženo Hannelore, ki je v dobrih in slabih časih mu vedno stala ob strani. Tudi na njo se hvaležno spominjamo. In spoštovana gospa Kohl Richter, vašega moža, imamo ta kola, ste predano in ljubeče spremljali v zadnjih letih vse do konca. Iskreno sočutje velja vam. Sočutje velja tudi vsem tistim, ki žalujejo za Helmutom kolom. Zaključili bomo slovesnost v Špajerju in tako bomo sklenili krok iz Francije v Nemčijo, v domovino, na Pfalško od častnega državljana Evrope do kanclera Nemčije, ki ga bomo vsi ohranili v spominu. Brez Helmo Takola bi bilo življenje milijonov ljudi, ki so do leta 1990 živeli za zidom, potekalo popolnoma drugače. Seveda tudi moje. Dragi zvezdni kancler Helmut Kohl, da stojim danes tukaj, k temu ste vi odločilno prispevali. Hvala lepa za priložnosti, ki ste mi jih dali. Hvala lepa za priložnosti, ki ste jih odprli veliko drugim. Hvala za priložnosti, ki smo jih mi kot evropejci in nemci dobili od vas. Neizmerno veliko ste dosegli. Počivajte v miru. Sedaj smo mi tisti, ki moramo ohranjati vašo dediščino. Priklanjam se vam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 Herzlichen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Hvala lepa, gospa zvezdna kanclerka.